zuständigen deutschen Behörde. Um, eno sporočilo um, zadeva odvzem imunitete Jurgenu Kreutzmanu v skladu z drugim odstavkom 6. člena poslovnika